Zeribi me je prav tako obvestil, da se je pridružil skupini zelenih v Evropskem parlamentu. Pristojni mačarski organi so me obvestili, da je gospod Janoš Ader, novo izvoljeni predsednik republike, odhaja z funkcije Evropskega poslanca, nadomestil ga bo gospod Erik Banki. Pozdravljam novega kolega in napovem, da v skladu z tretjim členom odstavkom 2 poslovnika lahko gospod Banki sodeluje na sejah, dokler njegov mandat ne bo potrjen in pod pogojem, da gospod Banki tudi pisno izjavi, da ne izvaja funkcije, ki ne bi bila skladna s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu. Gospod Banki, dobrodošli. Dame gospodje, odbor za pravne zadeve me je obvestil o novih eh, članih